Prosim, sedaj pa bomo res začeli z izrednim zasedanjem. Tu smo se sestali, zato ker smo zelo pozno prejeli osnutek proračuna za leto 2017 nasprotju s tradicijo, ki nareka, da kolegi proračun sprejme sredi maja tako, da lahko parlament takoj odloča o tem. No, sedaj pa pozdravljam glavnega poročevalca. Pravkar smo začeli z našo sejo. Naj spomnim na to, da smo zelo, zelo pozno prejeli sporočilo o proračunu za prihodnje leto in to bi morali dobiti pred 30. junijem. In verjetno so zato Britanci o Brexitu odločili 23. junija. No, danes večer zasedamo izredno, zato ker smo imeli zelo kratko predstavitev gospe Gardijeve, tako da smo si morali vzeti nekaj dni, zato da bi si izmenjali mnenje o sebini tega proračuna. Če nimate pripomp, Potem je osnutek dnevnega reda sprejet in naj vam v okviru sporočil predsednika rečem, da so se koordinatori odločili, da bodo prosili, da bi po členu 54 odborov za proračun odločali o poročilu glede regionalnih skladov, glede uskladitve finančnih instrumentov Evropske kohezijske politike. O tem ne bi odločali odborov za originalne zadeve. Sedaj pa smo pri osnotku proračuna za leto 2017 in takoj predajam besedo Jansu Gajerju, ki je glavni poročevalec, podal bo svoje mnenje o tem proračunu. Bili smo zelo presenečeni, ko smo to videli, kaj ti vidimo znatna znižanja plačil. In videli smo tudi, da naj bi uporabili tudi rezervna sredstva za nepredvidljive zadeve in sicer iz kmetijskega in upravnega področja. Gospod glavni poročevalec, prosim. Hvala lepa, predsednik, kolegice in kolegi. Dejansko sem še nekoliko pogledoval svoje zabeležke. Danes še ne morem podati popolnega pregleda ker je zadeva nekoliko preveč zapletena, vendar pa mislim, da lahko že prepoznamo prve trende. Nekaj težav in vprašanje še, o teh moramo govoriti. In seveda me zanima tudi mnenje poročevalcev v senci in drugih političnih skupin. Zakaj? Zato, ker moramo imeti enoten pristop in to je strategija Evropskega parlamenta. Tako bomo bolj uspešni. Oddelek 1A, 2 in 4 sem si bolj podrobno ogledal in sedaj že lahko prepoznamo prve trende. 1A, tukaj smo že pri predstavitvi proračuna ugotovili, da obstaja zelo malo menevrskega prostora, 81 milijonov evrov, kjer bi lahko financirali pripravljene projekte, ukrepe, in pilotne projekte. In vprašanje je, kako bo s tem. Sem pa že prejšnji četrtek dejal, da spoh ne vem, ali bomo pustili hm, ta, to majhno vsoto, ali bomo dejansko izkoristili vse do najvišjega, najviše vrednosti. Sveda, to ni stališče moje politične skupine, to je moje osebno mnenje. Nekoliko sem zadržan, kar se tiče skupne obramne politike Evropske unije o tem stanju, o tem položaju, v katerem se nahaja Evropska unija, da bi to naj bilo nadaljne gonilo za EU. To je splošna politična pripomba. Še prav posebno težavno pa se mi zdi, ko se zadeve, ki so povezane s tem, financirajo iz proračuna, ki je že tako preobremenjen. To je pripravljanje ukrep, ne zelo visoka dvomestna milijonska številka, zato da bi torej zagnali skupno razkojeno delo skupne obramne politike. Potem pa bomo videli, kako bomo morali to obravnavati. Sam osebno pa nisem mnenja, da bi ta zelo drag pilotni projekt morali financirati iz istih virov kot ostale. Osebno imam pa tudi temeljne težave že s tem projektom. V 1A, s tem sem zadovoljen, da imamo obveze više za 11 odstotkov, pročira pa za 10,9 odstotkov. Mislim, da si moramo potem še bolj podrobno gledati, kako bo komisija to uporabila in ali bo to ustrezalo tudi našim željam. V tem zvezi mi je pomemben tudi EFSI, Evropski sklad za strateške naložbe, s tem proračunom, tako kot je pripravljen, bi naj jamstva za EFSI zagotovili 2,641 milijarde evrov zavez, obvez in 2,4 plačil obveznosti prihajajo iz neizrabljenih sredstev, potem pa še 587 milijonov iz obzorja 2020 in 620 iz eh, instrumenta za povezovanje Evrope. Evropski parlament se je v preteklosti že zelo jasno pozicioniral in tudi jasno kritiziral stanje na tem področju. In tudi tukaj moramo skupaj razmisliti, kaj lahko storimo za to, da bi obzore 2020 in instrument za proizvanje Evrope ohranili, da jim ne bi preveč škodovali. Že na plenarnem zasedanju sem to omenil, zanima pa me seveda tudi potem mnenje političnih skupin. Kot Evropski parlament smo v tem primeru s kolegi iz odbora Ekon govorili o uspešnosti EFSI-ja. In smo to kritizirali. Nismo kritizirali dejstvo, da ta sklad obstaja. To je volja Evropskega parlamenta in če smem dodati predvsem moje politične skupine. Tudi nekako se financira, vendar pa uspešnost pa ni prav dobra. Kaj ti vprašanje je? dodatnosti še ni tako, da bi lahko dobili pozitiven odgovor na to, ustrezen odgovor. In vprašanje je, ali ne bi EIB sredstvi, ki jih namenjamo za razširitev posebnih linij, ne počne točno tega, kar bi tako ali tako počela, brez, tudi brez teh sredstev. Sedaj imamo potem skupni projekt poročila na lastno pobudo, verjetno bomo imeli zahteve v to smer in po mojem mnenju bi to poročilo morali oblikovati tako, da bi bil viden tudi naš odziv na EIB in komisijo. EIB bo pripravila poročilo ta teden, tudi to si moramo bolj podrobno ogledati, kaj torej EIB meni glede načela dodatnosti nisem mnenja, da bi ta sredstva morali kaj tako črtati, ki so namenjeni na EFSI-ju, vendar pa lahko bi pomislili o tem, na to, da bi ta sredstva dali v rezervo, dokler se želje Evropskega parlamenta ne bi spomnile. To mora storiti komisija in potem bi imeli spomnjeno to načelo dodatnosti in bi to sprostili. Potem pa oddelek 2, tukaj imamo obveznosti, ki so se znižale za 5,7 odstotka, približno 1,3 milijarde imamo še manevrskega prostora, od tega 650 milijonov evrov za razmere v sili, za ukrepitev četrtega, modelka. Tukaj bi samo preprogramirali sredstva z 2014 za razvoj podeželja na 2016. To je dobro za podeželje, za kmetijsko politiko. Imamo izgubo 1,1 milijarde evrov pri prihodkih. To ima opravka z mlečnimi kvotami in na povezavi s tem naj povem, da sem osebno spet mnenja, da bi morali ta sredstva uporabiti v kmetijstvu. Nujno. Tako menijo tudi kmetijski politiki. To mora biti namenjeno kmetijstvo. Če rezerva še obstaja, potem bi bilo potrebno uporabiti ta nadomestila za pomoč. Potem pa bi si pogledal finančne vire v ribištvu. Mislim, da je potrebno, da imamo dovolj sredstev za trajnostno ribištvo, vedno znova argumentiramo v povezavi s tem, da mora EU paziti na to, da se bomo lotili vzrokov. To pa seveda tudi pomeni, da moramo državam v razvoju dati prihodnost, kar se tiče ribištva. In to bo možno le, če bomo imeli dovolj sredstev za partnerstvo za trajnostno ribištvo, pa tudi za organizacije za regionalno ribištvo. To je torej potem tista največja težava držav v razvoju. Je pa seveda vprašanje, ali bodo reforme pri skupni ribiški politiki, ki smo jih izvedli, tudi imele dovolj sredstev, da bodo lahko uveljavili vse okrepe in da bo vse skupaj delovalo. Če bomo imeli ukrepe, ne bo pa potem sredstev za izvedbo, to ne bo dobro ne za ribiče, ne za ribe in če želimo pomagati skupni ribiški politiki, moramo paziti na to, da bodo tudi instrumenti ribiške politike ustrezno delovali. Life, tukaj imamo več izdatkov kot 2016, to je dobro. Bomo videli, kaj bo svet storil. Mm, na zadnje so še predvsej znižali. Potem pa oddelek 4, najpomembnejše. O tem bi rad govoril. Tukaj imamo podobne razmere kot pri kmetijstvu kar se tiče plačil. Znižanje smo doživeli, vendar pa to zahvaljujoč dejstvu, da smo lani imeli velik porast. V četrtem oddelku smo lani povišali plačila za skoraj 36 odstotkov. In seveda zdaj v primerjavi s tem se se skupaj zniža za 8,4 odstotke. Torej smo še vedno znatno nad ravnjo 2016. Hoze, to bo tvoje poročilo, tudi potem tako, torej kot se je situacija razvijala, so se plačila prilagajala. skupaj, tako predlagam, si bomo morali ogledati, kako se plačila in izvedba projektov iz skrbniških skladov razvija letos 2016. Ali se ti skladi hitreje praznijo, kar bi bilo dobro, da se pač nekaj počne za begunce in za izničenje vzrokov za beg. Potem bi temu znižanju sredstev strani komisije se morali zoprstaviti. Vendar pa dovolite mi, da povem, da je ta predlog komisije potrebno obravnavati previdno. Štiri. Tukaj gre tudi za drugo tranžo instrumenta za pomoč begoncem v Turčiji. Kot veste, smo tri četrtine vsote, kateri se je EU zavezala 750 milijonov evrov, že morali zagotoviti. In zato je komisija vse proračunske linije, ki imajo opravka z Bližnjim shodom in Turčjo, predvsej prevetrila. Torej, sredstva prihajajo iz IPE, to smo povečali za 27,2 odstotka, torej prepistopna pomoč. 72 milijonov iz instrumenta DCI, to je malo več kot 3 odstotke, potem pa še instrument, ki prispeva k miru in stabilnosti tukaj, smo tudi prenesli 60 milijonov v IPO. E Bomo videli, ali ukrepi ki smo jih financirali do sedaj s temi instrumenti, ali bomo lahko sprejeli, da to vse gre v smeri Turčije. Potem pa ostaja instrument za sosedsko politiko na ravni 2016 in se, se skupaj tako presloji interno, da bodo sredstva za sredozemno padla za 2,4 odstotka. Sredstva, ki jih imamo za palest, palestinske begunce, pa za 2,7 odstotka v okviru UNS e Združenih narodov. Na londonski konferenci smo dobili obljube za donacije in tu bi naj pridobili tudi Jordanija in Libanon. In to se mi zdi neodgovorna politika, ko rečemo, da podpiramo eh, begunce v neki državi, potem pa izropamo proračun, seveda pretiravam, v političnih instrumentih v drugih državah. In seveda, vsi, ki poznamo razmere, na področju palestinskih beguncev. Vemo, tudi UNRWA to veliko krat pove, da je bistveni faktor, ki zadrži ljudi, da ne bežijo, ta, da UNRWA zagotavlja otrokom izobraževanje, to tudi financira In UNRWA je pravzaprav pričakovala več od EU, ne pa znižanja sredstev. Zato bomo morali poskrbeti. 14,7 odstotkov nižamo humanitarno pomoč. To ima opravka s tem, da smo humanitarno pomoč 2016 zelo povišali. Proračunsko to naj ne bi bilo težavno, kajti humanitarna pomoč se lahko krpi iz rezerve za nujne zadeve, zato pa je tu. Vendar pa, spoštovane kolegice in kolegi, je to odgovorno proračunsko načrtovanje, če je tako pomemben politični vidik. Kar se tiče globalnega delovanja Evropske unije, že kar na začetku financiramo iz rezerve za nujne razmere. Torej, to je moj hiter pregled treh najpomembnejših proračunskih postavk danes začer. Zahvaljujem se sekretarjatu. Dobil sem nekaj namigov, kako bi lahko v oddelku 4 mobilizirali dodatna sredstva. Če si bomo enotni, da bi naj to storili, bi se o tem z vami rad tudi pogovoril, vendar pa to morda v drugem krogu. Hvala. Hvala, gospod glavni poročevalec. In zato, da bi dopolnili prvo analizo glede preostalih razdelkov, dajem besedo gospodu Taronu. Hvala, gospod predsednik. Ja, kot vemo, imamo pri drugih oddelkih najpomembnejši del, ker smo sprejeli proračun parlamentu, kjer imamo še vedno nekaj izmenjav mnen s predsedstvom glede vseh vidikov, da bi videli, če so vsi členi skladni s poslovnikom. To bomo kmalo izvedeli. Ampak eh, priznati pa moram, da je prezgodaj, da bi se izrekel o drugih delih, kajti sestal sem se s vsemi zadevnimi institucijami, začenši z odborom regij in na koncu sem se sestal tudi z Evropskim sodiščem in analizirati moram ta predlog komisije in to primerjati s težavami in s vprašanji na precej visoki ravni. Tako da mislim, da bi se moj prispevek moral zaključiti tu. Če bodo kakšno vprašanje, pa sem povsem na voljo. Ampak žal na 90 odstotkov vprašanj ne bom mogel odgovoriti. <laughs> Ja, dobro, da ni več teh dvomov. Prihodnji teden se bomo sestali z generalnim sekretarjem ta se bo odzval na nekatere vprašanja, nedvomno. Sedaj pa bi povabil besedi poročevalce v senci za proračun za prihodnje leto. Prosim, da z nami delite prvo analizo, prve vtise, gospod Fernandeš. Hvala, gospod predsednik. Nisem poročevalec v senci, ampak bom podal prve vtise. Potem ko je spregovoril kolega Moresan, ki je zapustil ta sestanek, ker se bo oglasil na plenarnem zasedanju in tam se bo izrekel o tem, ampak to stališče ni v nasprotju s tem, kar bom povedal sam. Gledamo in vidimo, da imamo tukaj nekaj znižanj pri plačilih za 6,2 odstotka. Proračun za prihodnje leto ampak to pomeni nekaj enostavnega. To pomeni, da večletni finančni okvir ne dela tako hitro, kot bi moral. Države članice in komisijo moramo povabiti k temu naj preučita večletni finančni okvir med leti 2014 in 2020. Ampak tu bomo videli kar nekaj težav, kaj ti stvari se ne izvršujejo. Sedaj smo v četrtem letu po letu 2014, ampak tu bodo težave zelo hude splačili. Zlasti po letu 2017. Tako da moramo biti zelo jasni. Takoj moramo prenesti to sporočilo in reči, da zamujamo pri večletnem finančnem okviru, treba je pospešiti delo in ta znižanja, ki jih vidimo pri plačilih, nas bodo ostala zelo veliko pozneje in to bo treba povečati. Ali lahko zastavim vprašanje? Ali zamujamo zato, da ker je vse preveč upravno zapleteno, ker imamo nekaj težav pri začetku izvajanja programov. Ali zato, ker programi ne odražajo pričakovan držav članic, ali pa pri nekaterih državah vidimo težave pri financiranju, kaj ti. Če govorimo o financiranju strukturnih skladov, to ne zajema vsega in mogoče nekatere države oklevajo glede tega. Ja, podal bom osebno mnenje ne zaradi drugega dela zadolževanja. Denar se bo uporabil. Zamujamo zato, ker so razlogi posledica deregulacije, ampak seveda imamo tudi vse postopke v državah, njihov odnos, imamo partnerske sporozume, ki so trajali kar nekaj časa, tako da vse traja predolgo, da bi steklo ampak prepričan sem, da bomo recimo počrpali sredstva iz kohezijske politike. Ampak ko bomo to počrpali, bomo imeli potem težave. In tega se je treba zavedati pri plačilih. In sedaj so se plačila znižala, kar pomeni, da bomo kazneje imeli povišanje. In to znatna povišanje. Kaj potrebujemo? Treba je spodbuditi države in komisijo, naj vse hitro dela, naj vse pospešijo, drugič, potrebujemo preventivno držo, potrebujemo pravo načrtovanje pri plačilih in prihodnosti, kajti to je nekaj, kar se bo obrnilo proti nam. Seveda, ne dvomim, da bomo čez nekaj časa potrebovali nekaj, česar svetu ni všeč in sicer bomo potrebovali več plačil kot obveznosti, ampak treba je spoštovati vse zaveze. To je jasno. To je pomembno in to moramo upoštevati. Ne smemo biti zadovoljni zato, ker imamo niže izvrševanje pri plačilih prav nasprotno. To pomeni, da zamujamo pri večletnem finančnem okviru in to prinaša posledce, ki sem jih že omenil. Glede proračuna v letu 2017, to mora biti zelo usklajen proračun. Sami stališči, kjer imamo pri večini sicer konsens pri revidiranju večletnega finančnega okvira. In to, kar pravimo v okviru revidiranja večletnega finančnega okvira in vsi ti kompromisi, ki so bili izglasovani, ki jih podpiramo, ne moremo reči, da ne podpiramo teh kompromisov v proračunu. Potrebujemo usklajenost in prepričan sem, da bomo delali usklajeno tudi v okviru tega revidiranja. Pa še nekaj? Hvala poročevalcu za upravljeno delo, ampak ne strinjam se glede tega načina, kako je obravnava vprašanje pri EFSI-ju. Če bomo sedaj začeli kontaminirati proračun s vsemi temi vprašanji, ne bo rešitev in ne bomo se pogovarjali o bistvenem. Glede EFSI-ja, imamo stališče. Pri revidiranju večletnega finančnega okvira naj bi se pogovarjali o viru financiranja za jamstvo, to je jasno. To je stališče parlamenta v odnosu do obzorja 2020 in odnosu do CEPA. Ampak, če govorimo o EFSI-ju, imamo tu dve okni in eno deluje zelo dobro in to je okno, ki ga imenujemo majhna in srednja velika podjetja. Tu imamo do 3000 zaposlenih v teh podjetjih in to deluje bolje, kot smo si mislili prej. Potem imamo še vprašanje dodajanja. To ni proračunsko vprašanje. V navednicah bomo morali obvezati druge, da bi to uredbo, ki je bila sprejeta, tudi spoštovali. Glede EFSI-ja bomo imeli poročilo skupaj z odborom Ekon in zato, da bi opravili vse ocene. Na tej stopni se lahko pogovarjamo o vsem. Pak, to mora biti prioriteta pri proračunu. V tej razpravi o proračunu in o naših prioritetah tega ne vidim kot težavo, to je treba reči, izboljšati moramo izvrševanje, ampak pri EFSI-ju smo izrabili že več kot 100 milijard v skoraj enem letu. Potem še nekaj. Ja, seveda so državljani zaskrbljeni zaradi delovnih mest, to je jasno. Zlasti, ko gre za mlade, ampak zaskrbljeni so tudi zaradi boja proti terorizmu. Ko gre za varnostna vprašanja in prav zaradi tega, Na to ne gledam slabo ta predlog komisije, ki se nanaša na pripravljalne ukrepe za to, da bi imeli to varnost in zaupanje za državljane. No, ne bom se spuščal vsako delek. To sem želel reči, prepričan sem, da bomo skupaj sporočevalce in sporočevalci v senci opravili dobro delo, ki bo na pravi ravni kakovosti dela poročevalca, tako da bomo tu odrazili res kakovostne potrebe Evropske unije. Hvala, gospod Kolmer. Hvala lepa. Najprej se najprisrčno zahvalim poročevalcu za njegovo izjavo. Mislim, da je to že osvetlilo zadevo. Vedno začenjamo z osnotkom proračuna, moramo malo pregledati in videti, kje smo. In mislim, da imamo tukaj torej nekaj realističnega, kar ima prave prednostne naloge in mislim, da ne smemo in ne moramo preveč izpostaviti dejstva, da se taj končno govorimo o vzrokih za beg pri beguncih in imamo dovolj sredstev. Čeprav seveda je jasno, da bi lahko imeli tudi več glede na resnično zgodovinske dimenzije, kar se tega izziva tiče. Po drugi strani pa mislim, še prav posebno na tem področju, moramo ponoviti, da nujno potrebujemo usporedno celovit koncept, kako bi ta sredstva potem tudi najbolje porabili. Uh, Za me konkretno to pomeni, da še vedno pogrešam točno, česa si pravzaprav EU želi, kaj želi doseči in kje so tiste reče linije, pri katerih ne gremo. Kje je torej pravni okvir za zaščito zunanih meja Evropske unije? Strinjam se, da potrebujemo več sredstev, vendar pa, če smo seveda na ravni carinika potem lahko vidimo, kakšne težave imajo ti ljudje, da dejansko kaj postorijo. Poleg proračunskih sredstev moramo poskrbeti za to, da bodo pravi tudi pravni okviri in da bodo navdihnjeni z življenjem. Točno tukaj bi Evropska unija morala, glede na Brexit, se lotiti vsega ofenzivno, ne pa užaljeno. Tako bi lahko prepričali tudi državljane Evropske unije, da tudi na tem področju želimo storiti nekaj pomembnega za korak naprej. Zato moramo to, torej tukaj skušati doseči napredek, moramo pa tudi še vedno skušati zagotoviti dober rezultat, sicer to ne bo dobro. In potem še ena točka, tukaj bi skoraj uporabi podobno logiko in tukaj bi okrepil kritiko na etici, ki sem jo že omenil. Mnenja sem, v nasprotju s kolegom Fernandešom, da bi seveda lahko rekli, 100 milijard evrov smo že porabili, to je dobro, vendar pa mislim, da je to kratkovidno. Če želimo imeti 350 milijard evrov, sedaj smo dosegli tretjino, potem Seveda moramo kot odbor za proračun točno zdaj se intenzivno ukvarjati s tem, kaj smo pa pravzaprav dosegli. Omenjena je bila dodatnost. Seveda, to je pomembno. Vedeti pa moramo tudi, na katerih področjih je bilo veliko investicij. Bilo to veliko eh, posrednih ali neposrednih investicij iz javnega področja. Potem bi to pomenilo, da bi mesta in regije, ki so investirale, imele više dolgove, pa si lahko to privoščimo. Saj imamo potem seveda maastrijske kriterije, kar se dolgov tiče. To bo tudi potrebno upoštevati. Takih vprašanj ne smemo zanemariti. Po mojem mnenju je to del celotnega projekta. Seveda, pa ne smemo namenjati niže proračunske vsote za dodatne programe na način, o katerih se potem ne razpravlja odprto. Vsekakor je potrebno o tem javno razpravljati, tako da bomo dosegli tudi široko sprejemljivo za take projekte. Lahko bi še kaj dodal, vendar pa bom končal. Hvala. Merci. Hvala lepa. Gospod Dupre. Uh, uh, Hvala, gospod predsednik. Opravičujem se vsem kolegom zlasti glavnemu poračunavcu, ker nisem poslušal, kar ste povedali prej, bril sem uh, na razpravi v drugem odboru. Ja, je to bila vaša kazen? Ja. Sam je podal nekaj komentarjev o vsega, proračuna za letošnje leto. To imamo v splošni razpredelnici, kar nam je posredovala komisija za prihodnje leto. Pri tem osnutku to vidim in tu se porajajo določena vprašanja. Kajti tu smo posplošili zahteve različnih institucij za varnost. Temu zacr ne ogovarjam te problematiki in naj spomnim, da smo predvideli 15 milijonov izredne uvojnici za ta vprašanja za letošnje leto. Torej, sprašujem, kje smo s temi izrednimi sredstvi, ki smo jih izglasovali, ali potrebujemo dodatna sredstva, vem, da smo imeli atentate in drugo, ampak ali potrebujemo tudi kaj dodatnega pri črpanju teh sredstev. Gre za zelo posebno zahtevo. Gre za to, da bi imeli 35 dodatnih delovnih mest za to, da bi najeli dodatne varnostnike, zato da bi bili ti oboroženi na strateških krajih v stavbi v parlamentu. Jaz sem za, nisem proti. Ste že pri drugih razdelkih, kaj ne? Govorite o drugih razdelkih. Ja, govorimo o drugih razdelkih. Ampak ker to zadeva proračun za letošnje leto in ker sem poročevalec za proračun za letošnje leto in je komisija to vključila v svoj splošni dokument za prihodnje leto, je to v tem dokumentu, Torej, temu želim posvetiti posebno pozornost. In naj se vrnem, oprostite mi, gospod predsednik, torej, naj rečem, da nisem proti, sem celo za ta sistem, ki ga tu omenjajo. Kaj ti belgijska vojska, tudi belgijska policija, nihče ne more vstopiti v parlament, tako da, če nimamo posebnega sistema, če bi prišlo do napana, ne bi mogli vstopiti. Ampak, torej, če belgijski ž, policisti, žandari preprečijo vstop v stavbo, potem je to v redu. Ja, ampak ne v Strasburu, ne v Luksemburgu. Hvala za to. Mogoče me bo to spravilo težave, ampak mislim, da vam ne bo uspelo, ne šalim se. Ja, to je predvsej izolirana določba, kajte ne vem, kako bi to pravno lahko redili na belgijskem ozemlju, če ne bomo imeli dogovor z belgijsko državo, kajti to je predvidno v tem sistemu privilegij in imunitete. Ne vem, vprašanje vidim. Zanima me, kje smo, ali imamo kakšne posebne dogovore z organi iz različnih držav. Potem imam še eno vprašanje. Več let smo si pulili lase glede teh petih odstotkov. Kaj pa zdaj s tem? Bomo imeli pet odstotkov, to umaknemo ali kaj? bomo imeli tudi voznike, ki sicer ne bodo najeti, ampak eh, bodo imeli poseben status, ki ne bo štet v običajni sistem, ampak tu govorimo o RD5 in AST. Torej, to so običajna delovna mesta. Če bomo sledili vsega, prvemu predlogu, kako bo s temi dodatnimi sredstvi, ali jih potrebujemo, kaj to je smešno, kar vidimo. 225 tisoč evrov in tu imamo 15 milijonov, če si pogledamo, druge institucije prosijo za 3,5 milijonov, 4 milijone, ne vem, kakšno igro igramo tu. Drugič, kje smo? Pri dogovorih z nacionalnimi organi, zato da bi poskrbeli za to, da je to skladno in to zajeto v sistemu za privilegije in imuniteto. In tretjič, kako bomo to obravnavali, kajti to zadeva tudi gospoda Tarana za proračun za prihodnje leto. In to je le delček tega proračuna za leto 2017. Dobro, to sem povedal in sedaj bi se vrnil na točko, ki jo je omenil gospod Fernandez. Žal je moral oditi. Tu vidimo nekaj, kar izstopa tu pri teh plačilnih računih. Ko smo se znašli pred plačilno krizo, verjetno se spomnite, to je bilo leta 2014-2015, je šlo predvsem za razdelek 1B. Tam smo imeli plačilne zamude. Če si pogledate razpredelnico, kaj vidite? Da imamo ta sektor, kjer je prišlo do pada plačil. In tu imamo 23,5 odstotkov več kot v drugih razdelkih. Ne vem, ali gre to za proračun za Brexit, kar pomeni, da ali bodo Britanci sedaj besni in bodo želeli, da imamo dodatna sredstva v prihodnjem letu, ko pa so želeli zapustiti Evropsko unijo ali pa gre za scenarij, ko tu ponovno ustvarimo vse patološke scenarije, ki smo se jim odrekli in tu prosimo potem za dogovor. Torej vse, kar smo storili, ne služi ničemur in Dokaz za to je tu. Še tretji vidik, pri čemer bi ustrajal gospod predsednik, načeloma se strinjamo s prioritetami programa komisije, torej tu gre za ustvarjanje delovnih mest, gre za inovacije in rast. To je jasno. Moja skupina meni, da je to zelo pomembno, preučujemo ta predlog glede inovacij, MSP-jo in mladih, kajti mislim, da gre tu za strateške vidike, in pri teh moramo ustrajati. In to pravim pred vsemi kolegi. Kaj ti vemo, kaj bomo rekli javnosti, da bi imeli dodatna sredstva za imigracije, to je jasno in potrebno, ampak s tem ne bomo spravili javnosti zaradi evropske granje. Pokazati moramo, da imamo pri evropske gradnji tudi rezultate, da imamo konkretne rezultate za ljudi, za državljane in državljane po mojem mnenju mora biti program za mlade v spredju. Tu se moramo res truditi v pogajanjih svetom. Glede imigracij, imam ducat vprašanj, ampak sedaj ne bom uh, motil kolege s tem. Torej, če smo predvsej pozorni in tu vidimo kar nekaj točk, kjer bomo mogli dobiti odgovore, naj omenim en primer, deset jih imam, ampak. Recimo tu imamo agencijo za urejanje informacij na centralizirani ravni Evropske unije. Tu imamo 82 milijonov za letošnje leto, 2016. Za prihodnje leto imamo 153 milijonov. Torej, tu gre za povečanje za 91,6 odstotkov. No, tu nam morajo vendarle reči, zakaj gre. Sicer gre za nov sistem, ki ga bodo spostavili, Eurodag bodo spremenili, imamo sistem vstopa in stopa, to je neka perspektiva, ampak gre za 21,6 odstotkov povečanja, ne vem, lahko bi nadaljeval. To je kar velik znesek. Mislim, da bi lahko imeli resno razpravo z generalnim sekretarjatom glede tega, kako urejajo ta sredstva, ki so na voljo za parlament. To je ta problematika spreminjanje proračuna številka 3 sem proti tej strategiji, ko gre za plačila, kajti mislim, da bo to kontraproduktivno do konca mandata, potem, kar zadeva prioritete, naj pozovem vse kolege, naj se osredotočijo na razdelek 1A. To je zelo pomembno za javnost. Tu moramo pokazati, da gradimo prihodnost, da želimo pomagati državljanom. Konkretno, tako predsednik, toliko zaenkrat, pro, prosim, da mi opravičite, ker sem prišel tako pozno. Ja, razumeli ste, da uh, smo bili zelo razočarani zaradi tega, gospode Pre. Tako da sočustvujemo. No, glede plačil, bi rad, da komisija da na voljo sedanje zneske neplačanih delov. Kajti tu moramo videti indice glede tega, kar ni bilo plačeno, kaj je še ostalo neplačano. Gospa Mirjada, se nam ni mogla pridružiti, ne vidim nikoga iz njene skupine? Ernest Marakal dobi besedo. Hvala, predsednik. No, občutek imam, da je ta osnutek proračuna le še en del poti Tour de France. Ja, tu vidim zelo zanimiva sporočila, ampak veliko je tudi šibkih točk. To je kot, da bi na Tour de France sedaj prišli na gorati predel, kjer je najtežje voziti. Treba je oceniti razdaljo med nami, kajti gremo v različne smeri. V parlamentu, na svetu, ko gre za ta predlog komisije. In tu vidimo dve pomembni spremenljivki. Gospod Gajer, nismo še videli, kako je z rezultati revidiranja večletnega finančnega okvira. Zaenkrat še ne vemo, kako bo z rezultati Brexita, to se je pravkar zgodilo, ampak to nas nekoliko skrbi, kajti na tej stopni lahko vidimo, kako je z osnutkom proračuna. zdi se, da bo to prineslo še več razdal med sedanjo situacijo in tem, da je treba glasovati o poročilu ta teden. Zdi se mi, da je razdalja med tem, kar se dogaja in to lepo sliko večja, kot bi si lahko mislili. Jasno je da je komisija lahko fleksibilna, če hoče, lahko organizira prerasporeditev in tehnično prilagoditev. Ampak tu vidimo sedanji večletni finančni okvir, to je pač naš okvir, v katerem delamo. Mislim, da nam je uspelo dobro delati v tem okviru in prišli smo na okrog, zato si lahko čestitamo. Ampak vseeno, tu govorimo o potrebi potem, da bi imeli evropske odzive na to, kar se dogaja sedaj. In mogoče bi vse drugače izgledalo, če ne bi bili v tej situaciji, v kateri smo. No, ne bom se spuščal podrobnosti glede plačil in obveznosti odobrenih sredstv, ampak ko gre za dodatno odobrene sredstva, vidimo, da je evropski proračun odraz tega, kako Evropska unija ne more prinesti dodatnih sredstv in potrebnega zagona, ki ga potrebujemo za doseganje rezultata. Če ni plačil, potem ni prave ravni gospodarske dejavnosti. Ampak to je naš cilj. Potem še nekaj specifičnih vidikov, podnebne spremembe. Komisarka Georgijeva je rekla, da naj bi imeli v snutku za proračun za prihodnje leto 20,5 odstotkov za podnebne spremembe. Ali ni to izraz pomankanja? Kajti sedaj bomo morali najti sredstva, ki bomo morali najti sredstva, in jih vzeti iz predhodnih proračunov, torej tista preostala sredstva, potem imamo recimo direktorat za podnebje v komisiji, ki prosi za veliko več. Torej, to ni sklada z osnovnimi merili, ki smo si jih tu zastavili. To vsekakor ni pravi odraz tega, kar je bilo dogovorjeno v državah na kopo 21 v Parizu videli smo prvotne predloge, to se je začelo leta 2013 in od takrat to teče, potem EFSI. Tu se strinjam s tem, ja, lahko se pogovorimo o tem, da bi videli, kakšni so jasni učinki, veliko je denarja ob toku. Res je, videli smo tudi nekaj uspehov za male in srednje velika podjetja, ampak za majhna in srednja velika podjetja je zelo težko. Težko je preveriti posledice in rezultate, da bi videli, če EFSI res dosega zaželjene rezultate. Ta parlament bi moral biti odgovoren za določanje teh meril dodatnih sredstv, da bi videli, če bilo to izpolnjeno, kaj ti. Če govorimo o dodatnih sredstvih, to prinaša kar nekaj tveganj recimo Erasmus. To je zelo pomemben program. In mogoče to ni pravi čas za obravnavo tega. Mogoče bomo lahko o tem spregovorili odboro, ne toliko o zneskih, ampak o smeritvah, ki naj bi jih tu dosegli s tem denarjem. Potem govorimo o zaposlovanju mladih, o delovnih mestih za mlade. Imamo evropsko pobudo. Poskrbeti moramo za to, da nismo v nasprotju z lastnim predlogom, ko gre za revidiranje večletnega finančnega okvira. Tudi tu je treba popraviti nekaj vidikov glede obrambe, varnosti ne vem, če se motim, ampak predlogov Georgijeve pred nekaj dnevi smo videli tudi majhno podrobnost. Torej, če govorimo o rezih v sredstvih za ITER, potem imamo tu določno prerasporeditev sredstev zlasti, ko gre za obrambo in raziskave. No in to mi nekoliko presenetilo. Kaj ti mislil bi si, da bomo govorili o raziskavah za energijo, za energetski sektor? Ali se moram ustaviti, predsednik? Ja, kmalo bom zaključil ta govor. Ja, mislim, da potrebujemo globalni pristop. Treba poskrbeti za to, da bomo da so vse države temu zavezane. Na globalni ravni v Evropi. Tu imamo plačila za razvoj in sodelovanje in imamo tudi humanitarno pomoč. No, to zaenkrat niso najboljše novice, kajte tu vidimo tudi, da imamo povečanje sredstev za pristop, imamo tudi instrument za begunce in na koncu še nekaj predsednik glede rasti. Del rasti je nujno potreben in to bomo dosegli preko tehnične prilagoditve kohezijskih skladov. No, veste, da se to mora zgoditi, ampak naj bo to jasno. Gre za rast, zato da imamo manj evropsko stran evropskega proračuna in vsekakor potrebujemo evropske politike sedaj, kajti veliko je drugi točk, tu se bom ustavil. Hvala, predsednik. No, imeli bomo priložnost še, da se na to vrnemo, ne skrbite, gospod za njim. Ja, najlepša hvala zelo na kratko, ker so kolegi že spregovorili o številnih ključnih točkah in odprtih vprašanjih o katerih bo potrebna bolj poglobljena razprava tekom našega dela. Torej samo nekaj točk bi izpostavil. Najprej plačila. Gospod Fernandez in drugi kolegi so to že izpostavili, ampak tu je še vedno nekaj, česar ne razumem. Razkorak med plačili in prevzetimi obveznostmi se vse čas povečuje in ne razumem, kako eh, naj bi ta strategija dejansko prispevala k reševanju težav s plačili. Gospod Fernandez je upravičeno eh, izpostavil, glede tega, kar je povedala gospa Grugjeva v zvezi s kohezijsko politiko, da gre verjetno za posledico tega, da države članice ne uspejo potrošiti tega denarja, da ga ne uspejo ščrpati in da zaradi tega prihaja do zmanjšanja plačil. Ampak, če države članice ne morejo porabiti tega denarja, povečevanje obveznosti ni prava strategija. Vredno bi bilo v tem primeru bolje preveriti postopke za porabo teh sredstev, eh, kajti sicer se bo ta razkorak samo povečeval. Kar zadeva EFSI, se strinjam s tem, kar je povedal poročevalec. Podatki, ki jih je predložila EIB, eh, povedo veliko. Od vseh projektov, ki so bili deležni financiranja, jih morda je nekaj, ki eh, so nekako običajni posli za Evropsko investicijsko banko, tako da cilj dodatnosti ni nujno vedno izpolnjen. In morda bi bil pravi pristop, da razmišljamo o tem, da bi Eh, namensko opredelili porabo teh sredstev ali pa zamrznili določena sredstva. Ne moremo si dovoliti, da porabimo eh, ta sredstva, ki so bila eh, vzeta iz drugih proračunskih razdelkov, če za to ne dobimo v zameno neke dodane vrednosti. In pa še zadnja točka glede prizadevanj, ki bodo potrebna. Glede na to, da smo v težkih časih, je verjetno bolje, da se osredotočimo samo na nekaj razdelkov, kjer bodo rezultati najboljši, najbolj konkretni. Cilji komisije so zelo jasno opredeljeni in mislim, da lahko pri tem poročunu te cilje podpremo. Tako da je prav, da se eh, pri prizadevanjih, torej tako pri eh, obveznostih, pa zlasti pri plačilih v prvem razdelku osredotočimo na nekaj specifičnih ciljev. To bi bila najboljša strategija glede na to, kakšen signal želimo posredovati državljanom. Želimo več naložb, več delovnih mest in več vzdržne rasti. Tako da bo verjetno taka strategija najboljša. Hvala. Gospod Zoltek, mislim, da je odšel. No, potem pa še vedno, kar razdeva proračun 2017, dajem besedo koordinatorjem, ki še niso imeli priložnost, da spregovorijo. Gospod Mursen. Najlepša hvala, predsedujoči, in najlepša hvala, da ste mi dovolili, da sem uh, odšel na plenarno zasedanje, me je med tem nadomestil gospod Fernandez. No, uh, poznamo predloge komisije za uporabo instrumentov za uh, pružnost in uh, za izrabo marš. Uh, In vse to kaže, kako prav je imel parlament, ko se je boril za več prožnosti v okviru tega večletnega finančnega okvira. Vse to kaže tudi, kako težko je eh, pri trenutnem večletnem finančnem okviru eh, nekako izpolniti vse naloge, ki jih mora upraviti Evropska unija. In tega se bomo seveda morali lotiti v okviru revizije večletnega finančnega okvira, kar pa zadeva proračun za prihodnje leto. Eh, imamo krizo, ki je pereča in resna, gre seveda za begunsko krizo, vendar pa to ne pomeni, da kar zadeva rast in gospodarstvo, problemov ni. In zato po mojem mnenju razdelka 1A in 1B, torej tista področja, ki eh, naj bi okrepila naše gospodarstvo, eh, okrepila inovacije, raziskave, da to mora ostati naša prednostna naloga in da moramo zagotoviti, da bomo imeli dovolj sredstev v razdelkih 1A in 1B. 1B. Zlasti pri 1B operativni programi bodo v prihodnjem letu v polnem zagonu. Eh, skrbi me znižanje odobritev za plačila, precejšnje znižanje za 23 odstotkov, kot predlaga komisija za razdelek 1B za prihodnje leto, kajti eh, Eh, razumem, da naj ne bi bilo več potreb po plačilih iz eh, obdobja 2007 do 2013, ampak vendarle pričakujemo, da bodo operativni programi v polnem zagonu v prihodnjem letu in zdi se mi eh, zlasti eh, glede na pogovor, ki bomo imeli v sep začetku septembra s komisijo glede plačil, da bomo morali to razčistiti. Razč Kar pa zadeva pobudo za zaposlovanje mladih, tudi pričakujemo, da eh, bo predlagana, da se ta nadaljuje in eh, da bo to vnešeno v proračun za prihodnje leto, kar zadeva prevzem obveznosti. Samo nekaj, kar zadeva razdelek 1a pri obzorju 2020 vidimo, da je uspešnost projektov padla z 20 odstotkov v prejšnjem obdobju na približno 13 odstotkov. To pomeni, da nam primankuje sredstev na tem področju, to pomeni, da samo 13 odstotkov projektov lahko financiramo v primerjavi z 20 odstotki v prejšnjih letih. Tako da očitno dobri projekti nimajo možnosti, da bi prejeli sredstva. Zato mislim, da se moramo eh, držati svojih eh, zavez, da eh, se vrnemo na prejšnjo raven sredstev in še kar zadeva izvajanje sklada EFSI. Podpiram pristop komisije pri podpori MSP-jem. Kot je komisija povedala prejšnji teden, so MSP-ji tisti, ki ustvarjajo delovna mesta v evropskem gospodarstvu in zato predlagano povišanje eh, plačil za projekt eh, Kozme je nekaj, kar naša skupina podpira. Razdelek dve, eh, delni prenos nujne rezerve nam zmanjšuje manevrski prostor za projekt odzivanje v primeru, da bi prišlo do zaostritve trenutne kmetijske krize, ki smo ji priča Evropski uniji. To je seveda nekaj, kar moramo pozorno spremljati. Kar zadeva razdelek 3, vemo, da so marže izčrpane. In, eh, Karkoli razen eh, povišanja zgornjih meja v razdelku 3 eh, Eh, najverjetneje ne bo zadostovalo. Torej, povišanje zgornjih mej na, eh, v razdelku 3 je nekaj, kar pričakujemo, da se bo zgodilo. V tretjem razdelku zelo pod, pozdravljam, da so finančna sredstva za begunce v Turčiji na voljo, ampak zmanjšanje sredstev za humanitarno pomoč ter Eh, zmanjšanje podpore za južno sredozemlje je v nasprotju s tem, kar smo vedno trdili. Trdili smo, da je potrebno reševati oziroma izboljšati razmere v državah porekla, če želimo zmanjšati begunske tokove v Evropo. In tudi v tem smislu se bomo morali uh, držati svojih načel. Uh, Tu, tu smo tudi lani eh, imeli zahteve sveta po znižanju in eh, če želimo izboljšati življenje ljudi v državah porekla, potrebujemo več podpore za južno sredozemlje. Enako velja tudi za vzhodno soseščino. Tam imamo tri države, Ukrajino, eh, Gruzijo in eh, Moldavijo, ki so podpisale pridružitvene sporazume z Evropsko unijo. Eh, te države, se trudijo ljudje v teh državah, sprejmajo žrtve za, temnejš, za tesnejše odnose z Evropsko unijo. Eh, stabilnost je ranljiva in zlasti za te tri države, ki so se politično odločile za tesnejše vezi z Evropo, eh, je prav, da jim stojimo ob strani tudi z ustreznimi sredstvi. Eh, tu bom zaključil in lahko rečem samo, da se veselim razprav v prihodnjih tednih z vsemi kolegi. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa gospa Gardja Zabalm. Najlepša hvala, gospod predsednik. Veliko smo že slišali in um, mislim, da so bili komentarji precej podrobni. Ampak, če bi morala povzeti ta proračun, bi nekako rekla, da nam je zmanjkalo zagona. Ta proračun kaže, da se nismo več sposobni odzivati, nimamo marš, nimamo pružnosti in smo nekoliko izgubljeni. E, tako da e, je to nekaj, kar, e, na kar se moramo odzvati. E, no, Zdi se, kot da se nič ni spremenilo. Nadaljujemo z enakimi politiki, kot jih vodimo že 15 let. Uh, Eh, sama sicer nisem med tistimi, ki bi zagovarjali eh, ustavitev kohezijske politike ali drugih politik, ampak vendarle od leta 2008 že vlada kriza, ki je ne uspemo rešiti. Soočamo se z begunskim vprašanjem, eh, ne uspemo prilagoditi evropskega proračuna, grozijo nam teroristični napadi in tudi s tem proračunom tu ne bomo ničesar bistveno spremenili. Kar pa zadeva tiste malenkosti, ki smo jih uspeli narediti, komisija poskuša narediti, kar zmore z orodji, ki jih ima, ampak največ, kar nam je uspelo, je prerasporediti sredstva, vzeti sredstva z enih področji in jih nameniti drugim področjem, ampak tudi to nas ovira pri odzivanju. Tako da eh, se mi zdi, da ta proračun sicer gre skozi vse postopke, ampak nič več kot to. Pravzaprav potrebujemo revizijo večletnega finančnega okvira. Sicer samo premikamo kupčke denarja z enega konca na drugega, eh, eh, ali za begunce ali za razvojno pomoč poskušamo eh, rešiti problem danes, pa nam to potem povzroči druge probleme pet let kasneje. To ni pravi način dela. Eh, Eh, je to seveda relevantno vprašanje za svet in nedvomno je, da bomo morali revidirati večletni finančni okvir, ampak orodja, ki jih imamo, so kakršna so. Gospod Gajer bo moral narediti, kar bo lahko naredil. Eh, pritisniti bomo morali na svet, da se ta dinamika spremeni, kajti že od samega začetka pravzaprav smo v zadnjih vzdihljajih in počasi umiramo, tako da nisem posebej optimistična zlasti po Brexitu. Po referendumu mislim, da je zdaj zelo jasno, da imamo težave in če eh, ne bomo eh, se odzvali, problemo ne bomo rešili. Hvala. Zdaj pa preden se lotimo še ostalih razdelkom, bomo nadaljevali. Imam eno prošno za besedo, gospa Toma. Gospod Manka, eh, hvala. Ja, mislil sem, da pravzaprav govorimo tudi že o ostalih področjih, tako da bom najprej spregovoril eh, o tem, potem pa še o tem, kar je povedal gospod Gajer. No, spominjamo se, da smo pred tednom ali dvema sprejeli prenose, eh, naprimer pri Evropskem sodišču, so odpustili nekaj eh, tolmačen skladno zahtevami po zmanjšanju števila zaposlenih eh, in to se mi ne zdi verodostojno in zato sprašujem komisijo, eh, ali si res predstavlja, da bodo stvari tako delovale v vseh evropskih institucijah. Mislim, da to ogroža naša verodostojnost. Zdaj pa še, kar zadeva splošni proračun, kot ga je predstavil gospod Gajer. Lahko se strinjam, da nam zmanjkuje zagona, zmanjkuje nam zraka, gospodarstvo stagnira, priča smo eh, deflaciji, brezposobnost zlasti pri mladih eh, Eh, je visoka in eh, želeli bi si boljšo gospodarsko rast. To pomeni, da moramo ukrepati, da potrebujemo učinkovito kohezijsko politiko, ki bo ustvarjala več dodane vrednosti. Ampak kako naj to dosežemo? Zamude, s katerimi imamo opravka, eh, ne potrebujemo prevzema obveznosti, ampak to smo slišali, ampak jaz mislim, da potrebujemo dobre načrte za prevzem obveznosti, zato da bomo imeli dobre projekte. Če takih eh, dobrih prevzetih obveznosti ni, nam ostaja denar in ga potem porabljamo zato, da lahko plačujemo eh, pretekle obveznosti, ampak to gre seveda na škodo izvajanja. Poleg tega pa potrebujemo tudi več naložb. Eh, z boljšo kohezijsko politiko seveda lahko to dosežemo, ampak Tu je tudi EFSI, Evropski sklad za strateške naložbe vendar pa s tem skladom financiramo tudi naložbe, ki bi se sicer izvedle tudi brez tega sklada. V nekaterih državah eh, se financirajo ekološki projekti, to so dobri projekti, ampak vendarle, vsi ti projekti bi bili izvedeni tudi brez tega sklada. Zato res potrebujemo temeljito analizo tega, kaj se financira iz tega sklada in kaj naj bi se financiralo iz tega sklada, tako da ne bomo jemali denarja iz drugih področju, naprimer obzorje 2020 ali iz instrumenta za pozovanje e, Evrope in ga usmerjali v to. Še nekaj, kar je nujno, so pravočasna plačila. E, slišali smo, da če bomo že leta 2017 imeli nižja plačila, e, bomo imeli enake težave kot leta 2014, da nam bodo ostajali neplačeni računi. Ne vemo, kakšne učinke je to imelo, da, da obveznosti niso bile pravočasno poravnane. In ko smo spremali mandat v trilogu, smo od komisije zahtevali, da izvede analizo eh, zamujenih plačil. Marca lani eh, je bil eh, postavljen rok in doslej nismo dobili ničesar. Če ne plačujemo računov morajo eh, naši upniki morda odpuščati ljudi, oni ne morejo plačevati svojih računov in to je seveda tveganje, ki se mu izpostavljamo, kajti čez dve leti se nam utegne zgoditi, da se bomo soočili z enako težavo. Zato mislim, da je najbolj potrebna dobra analiza učinkov take naše politike. Evropska naložbena banka in Evropska eh, centralna banka nam poskušata pomagati z nižjimi obrestnimi merami, eh, z dajanjem eh, oziroma eh, zagotavljanjem nove likvidnosti, ampak eh, dejansko eh, nimamo kaj dosti zagona, nimamo dosti manevrskega prostora in zato moramo pozvati komisijo, da končno pripravi analize, ki smo jih že zahtevali. To je pomembno seveda tudi za komisijo, kajti tudi ona mora videti, kakšni so dejanski učinki naših politik. Hvala. Hvala. Gospa Toma je zadnja. Torej, kar zdaj proračun 2017. Ja, drži in zelo na kratko. Mislim, da ta proračun dejansko kaže, da večetni finančni okvir ne deluje. E, to pomeni, da prihajamo iz prerasporeditve na prerasporeditev, e, imamo pomankanje sredstev. Vam lahko zastavim vprašanje, ali bo proračun 2017. E, eh, nekako uvod v revizijo finančnega okvira. Ja, gospod Fernandez je govoril prej o tem. Eh, res pa je, da imamo še dodaten eh, dokaz. Že pri proračunu 2016 smo gotovili, da prihaja do razkoraka. Ampak eh, sicer bomo šli iz Brexita v exit vse pogosteje, ampak dokdaj? Proračun eh, je, seveda ni eh, alfa in omega vseh evropskih politik in edini razlog za pomankljivosti, ampak vendarle je zelo pomemben element in kar zadeva vprašanje plačil in eh, kar zadeva učinke, če sem prav razumela, tega, da uh, nismo uh, zagotovili prvotnih sredstev za obzore 2020 za instrument za povezovanje Evrope, uh, da nismo uh, se vrnili na prvotne zneske za različne pobude, potem prednostne naloge sveta in tudi našega parlamenta ne najdejo poti do konkretnih učinkov ta eh, pravzaprav to žrelo se povečuje in eh, sprašujem se, kako daleč bomo šli, dokler se ne bomo zaleteli v zid, kako daleč bomo nadaljevali s takim načinom dela. Eh, res sem šokirana nad tem, da prihaja do take neskladnosti, nezdružljivosti med prednostnimi nalogami in proračunom. Smo eh, v letu, ko se lotevamo revizije, ko bi lahko izkoristili to priložnost, pa je očitno nismo in upam, če odgovorim na vaše vprašanje, da bo proračun 2017 eh, nekakšna, nekakšna odskočna deska, ne samo za revizijo eh, finančnega okvira, ampak za celotno Evropsko unijo. No, če dovolite, bi se še jaz odzval na očitne težave pri porabi kohezijskih sredstev. Imel sem eh, priložnost pri eh, izvajanju pilotskega projekta pri vajništvu opazovati, kako eh, poteka delo komisije. Ampak kar zadeva pravila proračuna, je jasno, postopki so zelo kompleksni. Neverjetno število dokumentov zahtevamo od tistih, ki želijo sodelovati v tovrstnem projektu. In če so kandidati eh, omahljivi, eh, je to eh, tisto, kar jih prepriča, da se tega ne lotijo. Ne vem, kako se stvari odvijajo pri vas, ampak samo gotovljam, da določeni akterji eh, ki poskušajo črpati eh, socialni, iz socialnih skladov ali iz regionalnih skladov, so se odločili, da se enostavno tega ne lotevajo več. In zato mislim, da je potrebno eh, raziskati, analizirati, kaj se dogaja. Eh, ker eh, se ne moremo vedno znova izgubljati ali izgubljati ljudi in se izgubljati v vseh teh postopkih, v vseh teh dokumentih, v vseh teh eh, kontrolah. Eh, ne moremo nadaljevati na tak način. In nedvomno, tu obstaja neka zavora, ki ovira delovanje programov zaradi torej, ta kompleksnost. In strinjam se, da uh, je to uh, ni pravi argument, zakaj bi se bali našega odbora za proračunski nadzor, ampak uh, o tem govorim uh, zato, ker je ponekod financiranje sto odstotno, pa vendarle določeni akteri uh, ne prijavljajo projektov, eh, ne izkoriščajo eh, teh sredstev, ker so stvari tako zapletene in to je nedvomno zavora. Tako da mislim, da bi bilo potrebno na terenu raziskati, zakaj eh, se programi ne izvajajo. Kaj ti po eni strani nam gospod Juncker kot predsednik komisije govori, naložb ni, torej bomo vzpostavili Evropski sklad za eh, strateške naložbe, po drugi strani pa imamo sredstva za naložbe, ki pa se ne porabljajo. Eh, tu je očitna kontradikcija in to moramo razrešiti. No, eh, se upravičujem za to pripombo, ampak eh, vendarle. Eh, mislim, da je vsekakor nujno, da sredstva namenjamo za stvari, ki eh, nekaj povedo evropejcem, zlasti eh, mladim. Torej Erasmus, Erasmus. Plus. In tako, eh, da pozivam našega pročevalca, da eh, nam pomaga okrepiti te ovojnice. Eh, zdaj pa gremo še na ostale razdelke. Gospod Taron nam je predstavil svoje ocene. Zdaj pa gospod Rubik. Povedal nam bo, kakšno je njegovo mnenje glede osnutka proračuna za leto 2017 v ostalih razdelkih. Izvolite. Najlepša hvala. Mislim, da smo se v vodoma eh, veliko ukvarjali s tem, eh, da eh, Zagotovimo, da bodo predlogi komisije zanimivi tudi za nas. Eh, prejemki in izdatki v tem eh, primeru se razhajajo in z vprašanji strani predsednikov vlad in držav eh, glede zmanjšanja proračuna v celotnem obdobju. Eh, bomo pač morali sprejeti znižanje sredstev in tudi posledično znižanje števila zaposlenih. To vpliva na vsa področja in za nas eh, je pomembno, da vidimo, eh, kaj to pomeni za proračun, za, za odbor, za proračunski nadzor in kakšne sklepe je potrebno potegniti iz tega. Najlepša hvala, gospod Donano. Ja, eh, mislim, da je res, da tu gre predvsem za eh, gospodarstvo in da je potrebno eh, to tudi jasno pokazati. In res je, da prihaja do določenih težav in stvari pri plačilih so tako zapletene, kot so povedali že kolegi. Kar pa zadeva ostale razdelke, eh, bi izpostavil dvoje. Prva točka eh, v razdelkih 5 in 3 eh, za 150, gre za 145 milijonov za priseljence in pa v, nismo zmanjšali števila zaposlenih za poslanske skupine. Uh, Eh, vse ostalo pa je predvsej zapleteno. Gospod Tarand je dejal, da prihaja do številnih prerasporeditev, eh, kaj se dogaja v odboru Rigi, v socialno-ekonomskem odboru, na sodišču. To niso samo vprašanja zaposlenih, kajti dejansko kot je bilo rečeno, eh, zmanjšujemo število eh, zaposlenih, ampak isto delo potem upravljajo eh, pogodbeni sodelavci. Torej, to nima nobenega smisla. Res, nobenega smisla nima. Mislim, da moramo iskreno govoriti o tem. Zmanjšujemo število zaposlenih, ampak. Ja, res je, da se ne pronočujemo iz državljanov, kadar počnemo kaj takega. In to nima nobenega smisla. Poskušajte to pojasniti nekemu občinstvu eh, vaših sodržavljanov. Ja, temu se uh, izogibam, kaj ti. <clears throat> Ja, uh, res gre za nevredno hinavščino in s tem žalimo demokracijo. Res, to je posem eh, neresno. In še zadnja zadeva v zvezi z zaposlovanjem. Eh, in eh, seveda je tu tudi pomembno vprašanje zunanjih eh, sodelavcev. Torej, eh, tu je nekaj pozitivnih točk, ampak veliko pojasnil bo tudi še potrebnih v razdelku 3. Uh, eh, gospoda Ašvrca, ni gospod Torvalds je moral oditi, gospod Omrži je odsoten, gospod Vali, mislim, da ni nikogar več izmed poročevalcev v senci. Je še kdo med vami tu, kolegi in kolegice, ki bi želel spregovoriti o ostalih razdelkih? Če ne, potem pa lahko uh, se obrnemo na gospod Kalvinjo. Imamo eh, postavko Pilot Projects and Preparatory Actions, pilotski projekti in pripravljalni ukrepi. Eh, Veliko, to je pravzaprav tisto, kar počnemo parlamentarci. Veliko časa pripra, pripravljamo uh, predloge sprememb in uh, Ugotovili ste, da je ta postavka pravzaprav eh, namenjena predvsem eh, raziskavam na področju obrambe. Eh, ali ne tvegamo s tem, da bomo povsem marginalizirali vse nas kot parlamentarce? Pomirite nas, gospa. Najlepša hvala, gospod Artui. In hvala lepa vsem kolegom, ki so danes tukaj. Ja, eh, res eh, sem spremljala to današnjo razpravo in eh, me veseli, da tudi parlament ceni vse poskuse in vas trud komisije. Nismo pogosto deležni zahval in eh, pozitivnih pripomb, tako da me veseli, da sem to slišala. Eh, zlasti eh, se mi zdi, da je pomembno, da imamo skupen pogled na prednostne naloge in na to, na kaj bi se moral proračun osredotočati. Vrsta govornikov danes je podprlo pristope Evropske komisije. In zelo sem hvaležna, da sem slišala te vaše komentarje. Uh, Zdaj pa naj se nakratko dotaknem glavnih vprašanj, ki ste jih odprli, vključno z vašimi vprašanji, gospod predsednik. Najprej točka, ki so jo spostavljeni številni govorniki, to je vprašanje plačil. Prišlo je do precejšnjega znižanja plačil in lahko se samo strinjam z gospodom Fernandezom in drugimi, uh, da je to pomembno vprašanje in da to povzroča predvsej skrbi. Znižanje plačil je seveda deloma posledica naravnega razvoja dogodkov, gre za konec izvajanja preteklih programov. Predvideno je bilo, da finančno načrtovanje eh, torej je že eh, predvidevalo padec plačil za leto 2017 ampak eh, ta padec je še bistveno višji, kot smo pričakovali, zaradi zamude pri zagonu novih programov. In ta zamuda je povezana s strukturnimi skladi, pojavlja se tudi na področju kmetijstva, morda zaradi eh, učinkov nove eh, skupne kmetijske politike. Prihaja pa tudi eh, do zamud pri izvajanju nekaterih drugih programov, eh, tudi pobuda za zaposlovanje mladih je začela delovati zelo počasi, zdaj je sicer nekako dobila zagon, ampak začetek je bil počasen. In želeli ste več jasnosti, kar zadeva izvajanje, kar zadeva eh, zaostanek. Poročilo o izvajanju, ki ga redno eh, pripravljamo za oba proračunska organa, boste prijeli v kratkem, tam boste dobili jasen pregled Eh, razmer v juniju 2016. Šlo bo za rezultate dela na podlagi eh, načrta plačil. Eh, redno parlamentu posredujemo žurne informacije in naslednje poročilo lahko pričakujete v prihodnjih dneh. V tem poročilu boste videli, kakšno je izvajanje, videli boste, kakšne so zamude in videli boste tudi, da ne prečakujemo težav pri eh, zaostanku ne, z neplačenimi računi v eh, teku leta 2016. Ali to pomeni, da težav ni? Ne. Kot ste številni izpostavili, kljub temu, da nekako teh plačil nismo izgubili, ker imamo globalno maržo za plačila v večletnem finančnem okviru in lahko ščrpamo od tam, pa vendarle gre tu za, za skrbljujoče zadeve, kajti. Ta, ti zahtevki za plačila bodo prišli samo kasneje, v letu 2019-2020 predvsem. In zato je pomembno, da eh, prepričimo, da bi se nam zgodilo kaj podobnega kot situacija, ki smo jo podedovali leta 2014. Prejšnji teden, ko smo v Koreperju predstavljali Oznotek poročila sem to trikrat izpostavila in lahko ste prepričani, da svet zelo dobro pozna tveganje tega znižanja plačil 2017 in se zaveda, da bo to pomenilo više zahtevke po plačilih v kasnejši fazi večjednega finančnega okvira pričakujemo napoved za plačila, ki, ga, ki jo bomo dobili od držav članic v juliju. In tako vam bomo s predlogom za eh, umestno oceno eh, podali tudi oceno plačil za preostanek večletnega finančnega okvira. Torej, potrudili se bomo, da bi vam posredovali eh, jasnejšo sliko in vse to si lahko obetate jeseni. Naslednja zadeva, ki ste jo spostavljali, je povezana s prvim razdelkom. Bila sem precej zadovoljna eh, s tonom vaše razprave o skladu EFSI. Eh, ta ton je bil precej bolj pozitiven kot pred letom ali pa še pred pol leta in predstavitve, ki eh, smo jih izvedli v proračunskem odboru, so bile očitno koristne in so vas nekako ozavestile glede pozitivnih učinkov sklada EFSI. Eh, zabeležila sem si tudi vaše pomisleke glede dodatnosti in glede večje jasnosti na tem področju in eh, to sporočilo bom predala tudi Evropski investicijski banki. Eh, spraševali ste o pripravljalnih ukrepih za obrambo, spraševali ste o tem, kako se to financira in tudi kako bomo se soočili s temi omejitvami na tem področju, kar je spraševal gospodar Tuji. No, zavedamo se te problematike, zavestno je komisija signalizirala, da je prišel čas, da damo na mizo konkreten znesek denarja za financiranje skupnih eh, raziskovalnih projektov za evropsko industrijo. To ni program, ki se bo izvajal kot pobuda komisije, to ne bo običajen program. Eh, ampak gre za financiranje, ki bo omogočilo, da bo Evropska obramna agencija usklajevala 28 držav članic v njihovih raziskavah. In mislim, da je nujno, da posredujemo jasen signal, da mora Evropa postati avtonomna, kar zadeva raziskave na področju obrambe. In to je bil tudi cilj. Eh, ki smo ga zasledovali, ko smo dali na voljo teh 25 milijonov za pripravljalni ukrep. Večina financiranja prihaja iz obstoječih marš v razdelku 1A, te so sicer nizke, ampak vendarle iz tega dobimo 15 milijonov, potem pa gre še prerasporeditev 5 milijonov iz ITRA in Kopernikusa in eh, to smo potem eh, nekako zagotovili v zadnjem delu finančne perspektive. Eh, v letu 2019 in 2020. Kar zadeva drugi razdelek, nekaj eh, vprašanj ste imeli o manevrskem prostoru, ali je ta marža, ki jo imamo dovolj eh, v primeru krize. Eh, po prepričanju komisije bi to moralo zadostovati, kajti imamo marže za 639 milijonov in to je dovolj, da se soočimo s krizo, kakršno smo bili priča lani. Eh, to smo lahko financirali, ne da bi morali poseči po krizni rezervi. Upamo seveda, da se ne bomo soočili eh, s, kako raz, eh, s kakim dogodkom, kot je ruski embargo, padec cen mleka ali kaj podobnega. Ampak v vsakem primeru predlog komisije se bolj osredotoča na prerasporeditev maže iz razdelka 5 kot pa razdelka 2. Kar zadeva razdelek 3, Mislim, da je gospod Kömel in veselilo me je, da vidi potrebo po spremembah na tem področju. Zakaj? Zakaj bomo porabili ta sredstva? V osnutku proračuna boste eh, našli več podrobnosti o financiranju Evropske obalne ne straže za nov sistem vstopa in izstopa, za revizijo Dublinskega sistema za azil. Eh, potem vzpostavitev Evropske agencije za azil. Eh, skratka, nekaj konkretnih eh, ciljev je za to okrepitvijo tretjega razdelka. Zabeležila sem, sem si tudi zahtevo gospoda Depreja po več podrobnostih o delu EU-lise. E. Ne moram tega posedovati danes, ampak vam bom zagotovila te informacije. Veliko ljudi pa je spraševalo o prerasporeditvah v razdelku 5. Seveda, ko smo izkoristili Eh, prožnost in maržo za razdelek 3, moramo izvesti prerasporeditev v razdelku 5. In tu smo seveda poskušali eh, izpolniti zaveze, ki smo jih dali, torej kar zadeva instrument za pomoč beguncem v Turčiji in tudi vse zaveze, ki smo jih sprejeli na konferenci za Libanon in Jordanijo med drugim. Globalna Evropa je področje, kjer se verjetno vsi zavedamo, da ne glede na to, koliko denarja bi imeli, ga ne bi bilo nikoli dovolj. Ampak res smo poskušali izvesti prerasporeditve na tistih področjih, kjer, bodo, kjer pričakujemo uh, akutne potrebe. Uh, skladno z našim finančnim načrtovanjem. E, eh, naprimer, za palestinske begunce smo sledili načrtu, ki smo ga imeli že za celotni večletni finančni okvir in tu nismo ničesar zniževali. In pa še nekaj besed eh, za zaključek. Še enkrat bi se zahvalila gospodu Artuiju za njegovo predanost poenostavitvi. Kot veste, sem tudi sama osebno temu zelo predana in eh, komisija se temu zelo posveča pri reviziji večletnega finančnega okvira. Poskušamo biti čim bolj ambiciozni, da bi se. Eh, da bi izkoristili izziv uh, umestne ocene, uh, da se ne bi pogajali o celotnem večetnem finančnem okviru, ampak da bi dosegli bolj po, enostaven sistem izvajanja proračuna in da bi se lahko bolj osredotočili na rezultate. Gospod Moragal pravi, da smo na neki umestni etapi <clears throat> Tour de France. No, upam, da smo vsaj prvo ekapo že zaključili eh, in da bomo kmalo v gorah, ampak eh, vsak Tour de France se tudi konča in upam, da bomo tudi mi vsi zmagovalci, ko bo zadeva zaključena novembra. Hvala. No, to pa je zelo spodbudno, najlepša hvala. Smo pravzaprav čisto na začetku pogajanj. Hvala našemu upračevalcu gospodu Gajerju za vsa pojasnila. Hvala vsem izmed vas, kolegi in kolegice, ki ste sodelovali na tem sestanku, na tej prvi analizi osnutka proračuna za leto 2017. Uh, in gospa Toma in drugi nam uh, upam bodo uh, eh, kmalo povedali, kako uh, skladn je ta proračun z revizijo večletnega finančnega okvira. In s tem proračunom bomo uh, potem uh, lahko nekako poročali našim državljanom, da je pravzaprav evropski proračun uh, zelo uh, enostaven uh, in da enako velja tudi za, eh, temu, čemu, za to, če mu lahko rečem, proračunski sateliti. Mislim, da ni drugih vprašanj. Gospod Gajer, želite še zaključiti? Ja, dan je bil dolg. In mislim, da je prav, da ga zdaj zaključimo. Eh, edina mod, vse modrosti, ki jih imam na voljo, vam lahko povem tudi na naslednjem srečanju. Maybe. Drži, se že veselimo. Torej, če ni drugih vprašanj, zaključujem sejo.